očitno še zakašnjen. To so dvojna merila. In mislim, da je resnično nevredno Evropske unije. Pravično je, da se kaznuje tiste, ki so krivi in Grčijo, mislim, da bi morali pozvati k temu, da zapusti evroobmočje. Hvala lepa. Prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu in sicer vprašanje za ustni odgovor komisije o uredbi o skupinskih izjemah za motorna vozila. Prvi ima besedo gospod eh, Stojan za pet minut. Gospod Stolojan. Gospod predsedujoči, gospod komisar, odbor Ekon je zastavil to vprašanje, kajti spremljamo uredbo o skupinskih izjemah za motorna vozila in a, eh, mislim, da je tukaj potrebno stvari natanko premisliti. Kot veste, so uredbe o skupinskih izjemah zelo pomemben inštrument, predvsem za gospodarstvo. Ta uredba je bila sprejeta leta 2002. Takrat je komisija menila, da vlada oligopol na evropskem trgu z motornimi vozili. Šest največjih proizvajalcev v Evropi je skupaj obladovalo 75 odstotkov trga. Na tej osnovi je bila komisija mnenja, da sektor motornih vozil ne bi smeli vključiti v splošno vertikalno skupinsko izjemo in je zato sprejela konkretno specifično uredbo. Ta uredba se izteče z dnem 31. maja 2010. Komisija zdaj meni, da je trg novih vozil zelo konkurenčen in da so se stopnje koncentracije tudi znižale. Kot posledica te ocene komisija predlaga specifično skupinsko, da se specifično skupinsko izjemo odpravi za področje prodaje novih eh, vozil in lahkih gospodarskih vozil in zato predlaga posebno uredbo o skupinskih izjemah eh, zgolj za popravilo in vzdrževanje ter za distribucijo rezervnih delov. Parlament je zaskrbljen zaradi te reforme, kajti kot veste, se Evropska unija v tem trenutku sooča z eh, izjemno gospodarsko in finančno krizo. Stopnja brezposelnosti je visoka, evropska avtomobilska industrija pa je pomemben sektor evropskega gospodarstva, prispeva k inovativnosti in konkurenčnosti celotnega gospodarstva. Zato smo mnenja, da je potrebno vzpostaviti splošne pogoje za trajnost celotno poslovanje tega eh, sektorja, da bo ostal gospodarsko učinkovit in obenem tudi eh, okoljsko učinkovit. Pa tako je potrebno ohraniti eh, možnost preživetja malim in srednje velikim podjetjem v tem sektorju v ustreznih pogojih. Ne smemo pozabiti na MSP-je kot, kot sektor, ki zagotavlja pomembna količino delovnih mest, ki so blizu prebivalstvu. Kar nekaj trgovcev in pa podjetje, ki se ukvarja s pravili vozil, Eh, trdi, da bo ta nov zakonodajni okvir privedel še do nadaljnega poslabšanja razmerja moči med proizvajalci in preostalimi členi v eh, vrednostni verigi avtomobilske industrije. Zato, gospod komisar Almunija, odbor Ekon najprej sprašuje naslednje. Kakšen rezultat tržne analize je komisijo privedel do zaključka, da je primarni trg v tem trenutku konkurenčen in da je poprodajni trg še vedno problematičen? Kot drugo, kako komisija ocenjuje razmerje moči med proizvajalci vozil in eh, trgovci za vozili v okviru trenutne uredbe o skupinskih izjemah za motorna vozila eh, po eni strani in eh, v okviru predlaganih sprememb po drugi strani, ali obstajajo določeni akteri z prevladujočim tržnim položajem. Kot tretje, kako vidite razvoj Eh, v prihodnje primarnega in pa poprodajnega eh, trga in kaj naj razumemo kot konkurenčne pogoje, še posebej na primarnem trgu, ki se je bistveno poslabšal. Četrtič, kakšen je prečakovan vpliv novega zakonodajnega okvira na potrošnjo, še posebej, kar zadeva cene in pa prodajne pogoje. Petič, katere pripombe, ki ste jih prejeli od deležnikov, še posebej tekom posvetovanj, namerava komisija vključiti v končni zakonodajni okvir in na zadnje, ali se komisija strinja, da je predlaganje harmoniziranja zakonodaje na področju eh, distribucije, naprimer s tem, da se spremeni direktiva o eh, komercialnem zastopstvu eh, smiselna, zato da bodo vsi trgovci imeli enako raven pogodbene zaščite v vseh državah članicah EU. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Stolojan. Besedo ima za pet minut gospod Harbour. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V imenu odbora za notranji trg in zaščito potrošnikov naj povem, da me zelo veseli, da sem lahko tukaj na svoj, da predstavim naš eh, del tega ustnega vprašanja. Še posebej se zahvaljujem kolegom v odboru za gospodarske in denarne zadeve, ki seveda eh, so vodilni odbor na področju konkurence, za sodelovanje z nami, kajti jasno je, da je to pomemben element konkurenčnostne politike, ki je temeljnega pomena tudi za naše potrošnike. Mi z naše strani smo prepričani, da so nekateri elementi, kar zadeva pravice potrošnikov, tukaj dobro uh, upoštevani. Naj povem, da so določeni elementi predloga komisije v zvezi z. Uh, eh, trgom poprodajnih storitev, zvrej servisnih in popravilnih storitev, vezane na naš odbor, ne sicer konkretno v zvezi z vprašanji, ki veljajo za generalno direkcijo za konkurenco, ampak predvsem, kar zadeva informacije o eh, vzdrževanju in popravilu vozil. Tukaj smo sodelovali tudi z odborom za okolje, kar zadeva tehnične podatke v zvezi z okoljskimi standardi. Uh, pri motornih vozilih. Mislim, da so ti elementi, ki so še okrepljeni, okrepljeni v novem predlogu, še posebej dobrodošli v smislu vzdrževanja konkurence med neodvisnimi eh, popravljalci in pa dostopom do trga eh, nadomestnih delov z enakovredne kakovosti. Mislim, da je odpiranje tega trga zelo dobrodošlo. Eh, Opozorili pa bi vas radi na nekaj, kar je vsebovano v resoluciji, o kateri glasujemo jutri, in se gre za vprašanje dostopnosti do podatkov. Nismo namreč prepričani, morda vi ste, ampak mi nismo, da so smernice, ki ste jih objavili, zadostne ali da jih je sploh možno uveljavljati eh, na način, da bodo ti tehnični podatki na voljo. Še posebej zato, ker bodo proizvajalci vozil lahko te informacije dajali v obliko, sicer v elektronski obliki, ampak brez ustrezne eh, programske opreme in orodi za iskanje, to ne bo tako koristno za eh, izvajalce popravil in eh, vzdrževalnih storitev, kot bi si mislili. Naj se tudi dotaknem tega, kar smo slišali zelo skovorno povedati podpredsednik odbora za gospodarske denarne zadeve. Mi smo mnogo manj prepričani, gospod komisar, da je komisija resnično upoštevala pomisleke potrošnikov. Odbor za gospodarske denarne zadeve je imel zelo pomembno zaslišanje, na katerem smo slišali stališče tako trgovcev kot predstavnikov potrošnikov o njihovih resničnih eh, pomislekih eh, glede varovalk, ki so bile zdaj uvedene, da bi zagotovili konkurenco na trgu prodaje, To je bilo uveljavljeno leta 2002 in številni ti ukrepi so bili sprejeti na podlagi zahtev tega parlamenta in to se zdi, da ste zdaj pometli v stran eh, zaradi prevelike nagnjenosti z vaše strani, da bi stvari poenostavili in da bi za vas kot administracijo stvari poenostavili. E, to sicer je problematično, ampak bi vas prosil, da si pogledate dokaze, ki so nam bili predstavljeni na tem zaslišanju da namreč eh, trgovci in potrošniki imajo resne upravičene pomisleke glede tega, da tudi področje motornih vozil vključimo v skupinske izjeme. Leta 2002 in v ciklu distribucije to milo, to ni tako dolgo nazaj, je bilo storjeno nekaj, da bi spremenili razmerje moči med uradnimi trgovci, nadvisnimi trgovci in proizvajalci. In trgovci mislim, da bodo uh, dejali, uh, da je to delovalo dokaj dobro eh, v tem času. In dejansko, če se pogledate, kaj se je zgodilo na trgu, je temu dejansko tako. In naj vas morda tudi spomnim, gospod komisar, kajte mislim, da takrat niste bili pristojni za to področje, da so proizvajalci avtomobilov eh, lobirali v veliki meri, da so to eh, predaljnosežni ukrepi, medtem ko so trgovci to podpirali. Zdaj pa nam trgovci pravijo, da je to prešipko, kar predlagate, proizvajalcem pa je to zelo všeč. Tako da mislim, da morate zadevo pogledati pobliže. Ne pravim, da je treba zaključiti s tem procesom, ne, mislim, da je prav, da se tega lotevamo zdaj, saj smo le nekaj dni od eh, same uveljavitve teh eh, novih pravil, ampak jutri želimo komisiji povedati to, da si dejansko pogleda aktualne podatke, najnovejše podatke, da se pogledate te informacije. In naj vam tudi povem tole, gospod komisar. Komisar Barnier pripravlja poročilo o konkurenci v dobavni verigi eh, v malo prodaji. In avtomobilska industrija oziroma distribucija avtomobilov mora biti seveda tudi sestavni del tega. Kot drugo, dokumenti, ki sem jih videl strani vaših služb, to, raz, to obravnavajo kot pripravo na novo generacijo zelenih vozil, električnih vozil, vozil z nizkimi emisijami, ampak v tej analizi ni ničesar, kar bi to upoštevalo. Imamo dokument gospoda Tajanja pred seboj zdaj in prosil bi vas, da v naslednjem letu pogledate, preučite dokument gospoda Tajanja, gospoda Brnjeja in nam zagotovite, da počnete pravo stvar. Če boste to storili, mislim, da boste tukaj obnovili zaupanje, kajti mislim, da smo glede, glede te plati neprepričani glede vaših eh, namenov. Hvala lepa, gospod Harbour, gospod komisar. Hvala lepa, predsednik. Kar zadeva skupinske izjeme, te se iztečejo 1. junija letos in eh, sprejeti moramo novo uredbo pred tem rokom. Kolegi eh, komisarjev je to temo dal na dnevni red za srečanje 26. maja. Predlog, o katerem zdaj razpravljamo v okviru naših služb in eh, čez nekaj dni bomo v naših kabinetih pripravili tudi razpravo v kolegiju eh, in sicer na podlagi rezultata poglobljene analize tega sektorja. Javno posvetovanje se je začelo že junija 2006, torej tri leta in pol kasneje, decembra lani, je komisija objavila osnutek uredbe o skupinskih izjemah in spenicah za motorno vozila. Tekom tega procesa so vsi deležniki, Evropski parlament, države članice, bili tesno upleteni v ta proces in številne argumente smo upoštevali. Kar nekaj razprav je potekalo, delavnic, raznoraznih pobud, vključno eh, z parlamentom. Naj, oziroma zadnja tovrstna delavnica, oziroma zadnja tovrstna razprava je potekala pred nekaj meseci v odboru za gospodarske in denarne zadeve. Kakšno torej zaključke tega dolgega procesa? Najprej smo se naučili nekaj pozitivnega, namreč, da potrošniki v Evropi eh, želijo robustno konkurenco na trgu novih eh, vozil. V našem zadnjem poročilu smo poročali o 80 modelih vozil 25 proizvajalcev in cene niso edini dejavnik, ki kaže, da je konkurenca zdrava. Imamo tudi več izbire, kot smo imeli pred desetimi leti, več blagovnih znamk različnih vrst vozil je na voljo in težko rečemo, da v takšnih razmerah katerikoli proizvajalec vozil, bodi si individualno ali pa kolektivno lahko izvaja nek eh, dominanten položaj na trgu, prevladujoč položaj na trgu. Leta 2002, ko smo pričakovali cel val konsolidacije v sektorju motornih eh, vozil, se je izkazalo za neupravičeno pričakovanje. In namesto tega imamo danes zelo konkurenčen trg, ki omogoča več uh, fleksibilnosti, ko gre za distribucijo vozil. In predlagane spremembe bodo ponovno uvedle uh, spodbude proizvajalcev za zmanjšanje cene prodaje vozil. Strošek distribucije je običajno 30 odstotkov cene novega vozila. Z znižanjem teh eh, stroškov bodo proizvajalci izboljšali svoje konkurenčni položaj in to bo seveda koristilo v končni posledici tudi potrošnikom. Popolnoma se zavedam določenih pomislekov glede predlaganih sprememb, glede eh, prodajnih multiplikatorjev za trgovce, predvsem neodvisne trgovce in številni ste omenili eh, to. Prav tako, tako imenovani multibranding, se pravi eh, ponotenje blagovnih znamk, obstaja. To velja predvsem za. Eh, velike trgovce, ki so sposobni izvajati distribucijo več blagovnih znamk hkrati. To velja tudi za nizko poseljena območja, kjer je ekonomsko smiselno za trgovce, da prodajo več različnih eh, blagovnih znamk vozil na isti lokaciji. Tako je bilo tudi predtem, predtem je bila sprejeta uredba o skupinskih izjemah v letu 2002 in temu ostaja tako tudi zdaj, osem let kasneje. Ampak tako takrat kot zdaj so še vedno najbolj razširjeni prodajalci ene same blagovne znamke. Se pa proizvajalci vozil poslužujejo tudi vedno bolj eh, tudi lastnih distribucijskih eh, kanalov. Predvsem v Nemčiji vidimo, da je 67 odstotkov vozil prodanih skozi trgovske mreže v primerjavi z 90 odstotki preden je ta uredba prišla v veljavo leta 2002. Vendar le smo se odzvali na pomisleke, ki so bili izraženi tekom posvetovanj, vključno s pomisleki izraženimi tukaj in v parlamentu in kar nekaj varovalk smo uvedli, kar zadeva trgovce, ki prodajajo več blagovnih znamk. Hkrati naj tudi povdarim, poleg tega, da smo predlagali tudi prehodno obdobje, v katerem bo uveljavi trenutna uredba do konca leta 2013 za trg distribucije motornih vozil, da bi na ta način omogočili trgovcem dovolj časa, tistim, ki so uh, investirali v lokacijo za prodajo več blagovnih znamk, da amortizirajo svoje investicije. Razlog, zakaj eh, že nimamo, želimo odpraviti mm, zaščito, ki se ponuja po pogodbeni ravni eh, trgovcem, je ta, da se želimo izogniti morebitnim neravnovesjem med pogodbenicami. Eh, o tem smo govorili, ko smo pripravljali uredbo leta 2003, eh, vendar je to področje, ki se nanaša na komercialno pravo. Na konkurenčnem trgu, kakor še ni trg eh, motornih vozil, pravo konkurence ne sme posegati v razmerje moči med eh, pogodbenicami. Če bi to storili, bi posegali v ta trg in moramo ukrepati sorazmerno, ko posegamo v delovanje trgov. V procesu posvetovanj smo se naučili tudi nekaj drugih zadev, morda nekoliko manj pozitivnih. In tako kot cene vozil so se tudi v zadnjih letih povišali poprični stroški popravila vozil. Poprav, popravilo in vzdrževanje je vse bolj pomembno za potrošnike, ne le iz naslova varnosti in zanesljivosti, ampak zato, ker so stroški popravil in vzdrževanja 40 odstotkov vseh eh, stroškov. Uh, lastništva vozil. Uporaba neodvisnih eh, servisnih delavnic je še vedno nekaj, kar je na nek način omejeno zaradi nedostopnosti do, del, do nadomestnih delov in pa informacij. Zato je potrebno eh, tovrstnim neodvisnim eh, delavnicam zagotoviti boljši dostop do trga z dostopom do, delnih, do rezervnih delov in pa do informacij. V zaključek, gospod predsedujoči, naj povem, da menim, da bo ta nov okvir bolj, eh, še bolj koristen za naše potrošnike. Predvsem želimo okrepiti konkurenco, kar zadeva eh, vzdrževanje in popravilo vozil, ker je te konkurence najmanj. Proizvajalci so sicer napram trgovcem v močnem položaju, pa se vendarle moramo zavedeti, da obstaja velika konkurenca in mislim, da nima nekakršnega smisla, da danes skušamo uh, kakorkoli to izuzeti iz trenutne ureditve, iz vertikalne uredbe o skupinskih izjemah, ki bo vstopilo veljavo konec letošnjega, eh, tega meseca. Moja generalna direkcija za konkurenco bo avtomobilski sektor spremljala zelo poblizu in mislim, da ni nobenega razloga, zakaj ne bi ukrepali, če bo prišlo do morebitnih eh, kršitev ali pomankljivosti na tem trgu. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa govornik je v imenu političnih skupin. Za minuto gospod Karas. Spoštovani gospod komisar, dame in gospodje, veliko smo že slišali o tem namen našega ustnega eh, vprašanja je, da bi z resolucijo trgovcem, malim in srednjim velikim podjetjem dali glas, kajti ta glas je nekaj, kar komisija v zadnjih letih ni dovolj dobro slišala. Kar nekaj pomislekov je bilo izraženih, še posebej, kar zadeva neenako obravnavo strani proizvodalcev, govora je bilo o pravni negotovosti, govora je bilo o krčenju konkurence zaradi problemov, s katerimi se soočajo mali trgovci, ampak odgovorov ne dobimo. Zato vas eh, pozivam, 5 pred 12, tako rekoč, da teh 21 dni do 26. maja izkoristite in da resolucijo, ki jo bo jutri sprejel parlament, upoštevate v vaši uredbi in da na ta način trgovcem z motornimi vozili omogočite boljši konkurenčni položaj. Upoštevajte parlament, upoštevajte mnenje trgovcev in upoštevajte pomisleke malih in srednje velikih podjetij pri pripravi te uredbe. Hvala, sedaj pa za minuto in pol. Gospod Ludvigson. Tak je tolman, ferudet. Jovilski. Ja, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Štiri zadeve bi želel izpostaviti v tej razpravi. Prvič, žalostno je, da si majhne in večje družbe stojijo nasproti tukaj. Imajo sicer različne interese, ampak tukaj bi morali ustvariti okvir, v katerem bi lahko učinkovito sodelovali. Druga zadeva je, da je zelo pozitivno, da smo videli izboljšave na področju konkurenčnosti pri prodaji novih vozil. To je zelo dober primer tega, da nič ni nemogoče. Na dolgi rok lahko zagotovimo, da bomo vključili tudi določbe v zvedi z konkurenčnostjo. Upajmo, da se bo s časoma izboljšalo tudi področje pop poprodajnega trga. Četrtič, kaj se je zgodilo v zvezi z novimi avtomobili in konkurenco in tem, kaj se dogaja na trgu? Potrebujemo Ukrepe za spremljanje vse zainteresirane strani je treba čim prej ustrezno informirati o tem, kakšna pravila bodo veljala od junija 2013. Četrta zadeva je naslednja. Mislim, da moramo povdariti to, kako bo izveden prehod na nova zelena in okolju prijazna vozila. Nujno je, da izvedemo ta proces pravila konkurenčnosti morajo biti prožna, zato da bodo električna vozila in okoljoprijazne alternative zmogle vzpostaviti svoj položaj na trgu. Prav tako pa morajo pravila dopuščati, da okoljoprijazna vozila ne bodo prikrajšana na trgu poprodaje. Hvala. Hvala, sedaj pa za dve minuti. Gospod Bušoj. Uh, Gospod komisar, spoštovane kolegice in kolegi. Nakup in vzdrževanje avtomobila naj bi bil eden od najpomembnejših stroškov za gospodinstvo. Glavni namen politike konkurenčnosti je, da bi zagotovili ustrezne in nižje cene. Kot evropski poslanec in torej predstavnik evropskih državljanov, ampak tudi potrošnik na avtomobilskem sektorju, me zelo skrbi uredba o skupinskih izjemah na motorna vozila in njen vpliv. Poslušal sem komisijo, in tudi zelo pozorno sem poslušal argumente gospoda komisarja in povedali so, da regulacije na tem področju niso več nujne, kajti jasno je, da so bili cilji doseženi in da smo dosegli ustrezno raven konkurence. Načeloma nisem proti odstranitvi specifičnih splošnih izjem, če ne bi bilo tvegane za potrošnike. Uporabiti pa bi morali jasno prehodno obdobje, zato da bi ocenili, kakšen je vpliv tega, da ukinemo to skupinsko izjemo za motorna vozila. Veliki proizvajalci avtomobilov imajo preveliko prevlado na trgu. Želim, da bi komisija zagotovi, da ti proizvajalci ne bodo izkoristili in zlorabili svojega tržnega položaja in da bi zato bili prikrašeni potrošniki. Prav tako želim izraziti podporo temu, da bi ohranili specifično skupinsko izjemo za popravilo in vzdrževanje, kajti to je manj konkurenčno od prodaje novih vozil. Kar zadeva poprodajni sektor, to je sektor, kjer so potrošniki po nepotrebnem zavezani določenemu ponudniku. To pa zato, ker neodvisne delavnice nimajo dostopa do informacij ali rezervnih delov. To je nesprejemljivo omejevanje izbire potrošnikom in pričakujem komis od komisije, da bo uvedla določene spremembe. Zato pozivam komisijo, da pojasni ukrepe, ki jih želi sprejeti, zato da bo uredila stanje, ki škodi potrošnikom. Hvala. Hvala, gospod Bušoji. Sedaj pa za minuto, gospod Šimanski. Pani komisaržu. Eh... Spoštovani gospod komisar, vsako novo vozilo v 80 odstotkov sestavimo iz e, delov, ki jih proizvajajo neodvisni proizvajalci. Proizvajalci avtomobilov pa imajo vendarle veliko prednost nad eh, proizvajalci komponent. In storiti moramo vse, da evropski trg ne bo ponovno spominjal na oligopol. Naši državljani morajo imeti pravico do izbire, tako pri eh, rezervnih delih kot pri servisnih delavnicah. Potrebujemo garancije, kar zadeva dostop do tehničnih informacij in moramo preprečiti eh, zlorabe garancijskih pogojev v strani Eh, proizvajalcev. Prav tako mora obstajati možnost uporabe nadomestnih delov strani neodvisnih proizvajalcev, prav tako, kar zadeva eh, samo opremo eh, delavnic, potrebujemo večjo svobodo. Gre za pomembno pravico do izbora evropskih državljanov in eh, potrošnikov in če ne bomo nekaj temu storili, se bodo stvari obrnili na slabše. Hvala, sedaj pa za minuto, gospod Lange. z vidika odbora za industrijo gre tudi za to da zaščitimo male in srednje velike podjetja gospod komisar konkurenca ni cilj sam sebi če se pogledamo razmere v katerih so mali trgovci mala servisna podjetja je treba njihovo gospodarsko moč okrepiti če ne bodo v prihodnosti eh, ostali le še veliki trgovci in verige velikih eh, servisnih delavnic. In zato je potrebno omogočiti, da se prodaja po več blagovnih znamk naenkrat, da se servisira po več blagovnih znamk naenkrat in trgovcem je potrebno zagotoviti tudi ustrezna eh, dokumente, ustrezno dokumentacijo za popravilo vozil. Prav tako je potrebno omogočiti ustrezno kvalifikacijo delavnic, da bodo eh, te v mm, sposobne tudi servisirati električna vozila. Prav tako ne smemo več spreminjati pogojev in eh, omogočiti moramo zadostno pogodbeno zaščito, da bodo lahko omenjeni akteri eh, skozi dolgi rok zaščitili svoje investicije. Hvala, gospod Lange, za dve minuti. Gospod Engel. Hvala, predsedujoči, gospod komisar, govorimo o sektorju prodaje in poprodaje vozil. Naši trgovci in serviserji so seveda v velikih težavah zaradi velikega nesorazmerja in eh, uredba 1422 eh, lahko preide v še večjo negotovost, kar zadeva investicije in eh, poslovno usmeritev. Razmerja med proizvajalci in eh, koncesionarji eh, bodo postala neobvladljiva za mm, številne servisne delavnice. Treba je razlikovati med eh, odnosi med eh, proizvajalci in koncesionarji in koncesionarji in serviserji, kajti niso oni tisti, ki so ogroženi. Ogroženi so predvsem vsem mali serviserji. In konkurenca, kateri smo priča, je konkurenca med proizvajalci in distributerji, ne pa med proizvajalci in proizvajalci. In to je ta protislovje, ki vlada širom Evropske unije. E, komisija tukaj vodi zelo znanstveni diskurs, e, vendar je bistvo samo to, da se zagotovi nekaj več varnosti, nekaj več svobode eh, napram proizvajalcem, kajti nekatera razmerja so počasi res že eh, odvratna. Gre za boj Davida proti Goljatu, ampak očitno je, da Goljat zmaguje. Eh, odprava uredbe o skupnih izjemah eh, je napačna, eh, naslovnik je napačen, kajti na ta način nikakor ne bomo okrepili pravne gotovosti eh, in pa tudi varnosti za investicije malih delavnic, kar pa je bistvo notranjega trga. Hvala, gospod Engel. Za minuto, gospod Tikao. Muchas gracias, señor presidente. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Gospod eh, komisar, avtomobilski sektor v Evropski uniji vključuje tudi proizvajalce avtomobilov in proizvajalce nadomestnih delov in ta sektor mora ostati konkurenčen. Varnost prometa je nekaj, na kar vpliva tudi konkurenca na področju trga z nadomestnimi deli in zato mislim, da je treba zagotoviti učinkovito konkurenco na trgu nadomestnih delov, zato da bodo cene nadomestnih delov dostopne. Kupci morajo imeti dostop do vozil po konkurenčnih cenah in eh, smejo si tudi izbirati ponudnika servisnih storitev, ne glede na to, kaj bi si morda želel dobavitelj oziroma prodajalec. Ta nov okvir mora omogočiti MSP-jem tudi to, da lahko koristijo ugodne pogoje in ta podjetja ne smejo biti neposredno odvisna od velikih proizvajalcev. Nove določbe uredbe bi bilo potrebno razširiti tudi na definicijo končnega uporabnika, da se na ta način lahko upošteva tudi segment leasinga. Hvala za dve minuti, gospa Esaj. Esaja. Arvoisa puhemies. Arvoisa komisari, on... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod komisar, iz vašega nastopa in iz drugih nastopov je jasno, da je Evropski parlament še kako zaskrbljen, kar zadeva malo prodajo na področju motornih vozil. Nas Evropski parlament želi tukaj ohraniti ravnovesje in eh, tudi zaščititi pravice potrošnikov. In ravno to vprašanje, se pravi vprašanje ravnovesja, je še kako pomembno v manj eh, obludnih območjih. V mislih imam na primer eh, določena področja na finskem ali na splošno v Skandinaviji. Kot veste, imamo pri nas eh, prodajalce, ki prodajo več blagovnih znamk vozil, ki prodajo eh, nadomestna dela in eh, nadomestne dele in njihove interese velja tukaj zaščititi, še posebej v odnosu napram velikim podjetjem. Kot veste, je naša država država s petimi milijoni prebivalci. Prav tako veste, da imamo približno 100 tisoč trgovcev z avtomobili. Rekli boste, da je to smešno in eh, zelo majhnega obsega, ampak vendarle ne smemo pozabiti tudi na to vrstne male države pri spremembah, kakršne nameravate uvesti. In še posebej bi izpostavila vprašanje koncesionarjev, ki prodajajo več blagovnih znamk. Vse te elemente mislim, da je potrebno upoštevati v novi uredbi. Še ena pomembna zadeva pa je naslednja. Potrošniki morajo imeti možnost izbire. Tudi v trenutku, ko se odločijo, da bodo prodali star avto, da bodo kupili nov avto ali da bodo kupili nadomestne dele. Treba se zavedati, da v nekaterih regijah, kjer prebivalstva ni veliko, določenih blagovnih znank pač ni. To pa ne velja za velike eh, urbane aglomeracije in tudi to velja upoštevati. Hvala. Sedaj pa še dve minuti, gospod Karas. Vesa Spoštovani komisar, zdaj ste nas slišali. In eh, naj povem, da bi si človek celo mislil, da gre tukaj za razliko med teorijo in prakso. In eh, še enkrat vas lahko samo pozovem k temu, kar sem že dejal eh, spomladi leta 2009 predsedniku komisije. Imamo določena nerešena vprašanja, kar zadeva koncesionarje, kar zadeva mala in srednje velika podjetja. Imamo finančno in gospodarsko krizo, ki vnaša negotovost, kar zadeva rast in zaposlovanje. Zato mislim, da je bilo potrebno podaljšati veljavnost te uredbe, ne pa da sprejemo novo uredbo, ki vse te probleme še eh, bolj zaostruje. Imeli smo različne nacionalne ureditve eh, in moram reči, da smo proti neveljavnim eh, kodeksem ravnanja, temveč smo za učinkovite mehanizme izvajanja. Želimo 30 odstotno uh, eh, mejo, kar zadeva na domestne dele, kajti na ta način se daje več možnosti izbire eh, pooblaščenim trgovcem. Smernice tudi niso zadostne za zagotavljanje zadostnega dostopa do tehničnih informacij. Pogodbe, pomembne pogodbene dolo, klauzule ste kar izpustili, naprimer, kar zadeva odpoved pogodbe, kar zadeva eh, prodajo več blagovnih znam, kar zadeva prenos podjetja in kar zadeva reševanje sporov. In zato vas prosim, da se zazamete tudi za MSP-je, za katere je prodaja več blagovnih znamk hkrati, pomemben del konkurence, pomemben del zaščite potrošnikov. Želimo konkurenco in eh, ne smemo omejevati možnosti MSP-jev eh, in malih eh, trgovcev. Zato vas prosim, da se resno lotite tega trga, da si pogledate podjetje, da si pogledate trg, da si pogledate resolucijo parlamenta in da izkoristite teh 21 dni, ki jih imate še na voljo. Hvala lepa, gospod Karas. Sedaj pa postopek pritegnite pozornost predsedujočega. Govorniki bodo imeli eno minuto in začel bo gospod Rubik. Ja, Hvala predsedujoči, spoštovani gospod komisar. Vsi govorniki tukaj v parlamentu so eh, zagovarjali ureditev, ki bo prijazna MSP-jem. Mali dobavitelji so pomembni tudi za poslovanje in pomembno je, da konkurenca ostane. Enako je velja tudi za trgovce, vseeno ali so to veliki ali mali trgovci. Konkurenca mora funkcionirati in mislim, da še posebej na področju prodaje avtomobilov tudi potrošniki imajo pravico do delujoče konkurence, eh, ne pa, da so podvrženi enostransko usiljenim sistemom, kjer nimajo svobode izbire. Naravno, svoboda izbire je tisto, kar bo še posebej pomembno eh, za eh, podeželje. In zato sem mnenja, da ima kolega Karas popolnoma prav, ko pravi, da sicer nimamo veliko časa, ampak ta čas, ki je na voljo, velja kar se da učinkovito izkoristiti. Hvala, gospod Rubik, gospod Kelly. Ja, ga mogu tukaj. Hvala lepa. Mislim, da se sedaj vsi strinjamo, da avto ni več luksus, ampak nujnost. Zelo jasno mi je to postalo pred dvema tednoma, ko nas je obdal ogneniški prah. Sedel sem v svoj avto in nikoli še nisem bil srečnejši takrat in bolj neodvisen. Zelo pomembno je, da imajo potrošniki možnost izbire, ampak ne za ceno malih in srednje velikih avtomobilskih trgovcev. Večina od teh je družinskih podjetij v lokalnih krajih in mestih, ki poskušajo zadostiti trgu tam in konkurirati v zelo težavnih okoliščinah z večjimi podjetji. Zato se strinjam z gospodom Karasom in drugimi govorniki, da je treba te upoštevati, zato da zagotovimo njihovo preživetje na naši poti naprej. Hvala.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 svobode tukaj. Tako kot ne pošiljamo naših Airbusov na servis v Rusijo, tako verjetno tudi ne bo vsaka najmanjša delavnica poznala vseh posebnosti posameznih eh, vozil, kakor jih predpisuje proizvajalec. Če damo torej potrošnikov svobodno izbiro, potem mora vedeti, da se lahko zgodi, da njegovo vozilo tudi ne bo dobro popravljeno, če delavnica nima dostopa do vseh podatkov. Ne moramo pričakovati, da bodo prav vse delavnice sposobne ponujati enako raven storitev. Mislim, da potrošniki vsekakor bodo dali prednost kakovostnim servisnim delavnicam. In eh, mislim, da je dobro razmerje med eh, servisnimi delavnicami in proizvajalci najboljša garancija za uspeh. Gospod komisar. No Hvala lepa. Najprej vas želim pohvaliti za izjemno predsedovanje temu zasedanju, čestitam pa tudi drugim kolegicam in kolegom, ki so sodelovali v naši razpravi. Zelo sem vam hvaležen, ne samo za to, kar ste povedali nocoj, ampak tudi zato, ker ste zelo veliko prispevali skozi celoten postopek. Kako sem povedal že na začetku, postopek posvetovanja bil zelo dolg. Imeli smo posvetovanja ne le s parlamentom, s poslanci in z odbori, ki jih zanimajo vprašanja na področju avtomobilizma posvetovali smo se tudi s proizvajalci, trgovci, potrošniki in drugimi zainteresiranimi stranmi, torej z vsemi, ki so želeli izraziti svoje mnenje. Cilj pri sprejemanju kakršnekoli odločitve na področju konkurenčnosti je, da delamo v korist potrošnikov. To je tisto glavni namen, ki ga imamo in na podlagi tega pripravljamo svoja pravila. ko se približujemo pomembni odločitvi, ste nekateri pravilno povedali, da to za potrošnike predstavlja velik strošek. Ko si želijo privoščiti vozilo, morajo upoštevati veliko stroškov. Sedaj pa bodo v boljšem položaju kot kadarkoli v preteklosti. Želijo sprejeti Odločitev na podlagi dobrih informacij in brez ovir zaradi pomankanja konkurence. Pripričani smo, da bo ta nova uredba razširila njihove možnosti, ne pa da bi jih zožila. Imeli bodo možnost izbire tudi na področju poprodajnih storitev. Imeli bodo možnost izbire na katero servisno delavnico bodo, oziroma v katero servisno delavnico bodo peljali svoj avto, ne glede na to, ali je ta delavnica del mreže proizvajalca ali je kakorkoli povezana s tem proizvajalcem. Imeti morajo ustrezno znanje, spretnosti in tudi rezervne dele. Vse to se bo sedaj izboljšalo zaradi predloga komisije. Vse bo boljše prosim, bodite pozorni na predlagano besedilo in tudi na spremljajoče smernice. Prihodnja resolucija bo prinesla prednosti za vse potrošnike. Kar zadeva MSP-je, kaj se je zgodilo? Poslušati moramo njihova mnenja in to smo tudi storili. Poslušali smo mnenja vseh. In kaj se je zgodilo? Kaj se je zgodilo z manj, majhnimi distributerji v zadnjih letih? Nekateri so se razširili, nekateri so se zožili, nekateri so uživali sodove na trgu. Interesi drugih pa so bili ovirani. Izkušnje kažejo, da je teh več. To seveda ni bil namen tisti, ki so pripravili uredbo leta 2002, ampak to nam kažejo izkušnje na terenu. Sedaj pa želimo to popraviti. Kaj se dogaja v zadnjem času? Določeni proizvajalci rezervnih delov so imeli težave. Nove smernice in nova uredba bodo te ovire odstranili. Pripravljamo torej predloge, ki bodo izboljšali možnosti za majhna podjetja v celotni verigi, od proizvajalcev do prodajalcev rezervnih delov. Distributerje, številni ste jih omenjali in pogovarjal sem se tudi neposredno z njimi. Nisem bral samo besedil iz posvetovanj, ampak sem dejansko osebno govoril z njimi in imel sem celo konstruktivne pogovore. Vsi distributerji seveda nimajo enakih interesov, imamo velike trgovce v nekaterih državah članicah in tam imajo velik tržni delež, ampak obstaja pa tudi veliko manjših trgovcev, ki so bolj zadovoljni z našimi novimi predlogi kot s tistimi iz uredbe leta 2002. Kajti številni elementi niso bili vključeni v uredbo iz leta 2002 in to je ustvarjalo probleme še posebej na področju konkurenčnosti v primerjavi z večjimi distributerji. In na koncu še časovnica. Izjeme zagotavljamo vedno, kadar smo mnenja, da trenutna pravila v okviru uredbe o skupinskih izjemah za motorna vozila ne zadoščajo. Takrat potem uveljavimo izjeme, če lahko s tem koristimo konkurenčnosti. Presojamo ustrezne uredbe in to neprestano. Strinjam se z vami, res je, upoštevati moramo več stvari, ampak nova uredba bo stanje izboljšala. Ne zato, ker smo sedaj pametnejši kot pred osmimi leti, ampak preprosto zato, ker smo se naučili iz svojih izkušenj. Hvala. Hvala, komisar. Predlog resolucije bo na glasovanju jutri. Sedaj pa prehajamo na naslednjo.